1. marca to je bilo potrjeno. Ali imate kakšne pripombe k temu? Ne, v redu, potem je bil zapisnik s tem potrjen.